ampak eh, mislim, da je nekdo prišel iz Emna in se je moral še posebej zgodaj zbuditi za to, da je ujel še avtobus za Hanover. Torej, dobrodošli vsem in upam, da boste uživali v tem obisku v Bruslju. In eh, še eno sporočilo, preden začnemo z sestankom koordinatorjev in sicer bi želel povedati poslancem, da je danes zadnji dan moje, dela moje asistentke Julie Ram, eh, ki bo nastopila funkcije v drugem, torej v podjetju eh, britanske železnice. Pet let je delala tu, in eh, želel bi se ji zahvaliti in ji zaželeti še naprej vse dobro in hvala za upravljeno delo. Sestanek eh, koordinatorjev 20. februarja in 17. marca. Torej, eh, shift to rail. O tem sem uh, poslal dopis vsem eh, članom in tudi drugim, drugim odborom. In prav tako sem pisal tudi odboru za proračunski nadzor, da se glede tega izrazijo. Glede komitologije smo vzeli na znanje torej newsletter od 6. in 17. pod eh, razno je bilo rečeno, da bomo slišali povratne informacije poročila Lightly, to je danes. Glede sestanka koordinatorjev, tu nismo porazdelili nobenih poročil, to smo prepustili novemu parlamentu. Glede te priporočil koordinatorjev, ti so eh, priporočili, da se eh, potrdi skupna pravila za dostop eh, do mednarodnih trgov. Glede študij oddelka za politične zadeve, tu imamo še nekaj sredstev, ki so na volje. Nils je sedaj za to odgovoren in dali smo mu tri študije v zvezi s tranzitnim transportom eh, in pa modularnimi prestopi eh, tako v pristaniškem prometu kot železniškem prometu. Na to smo dodali še eh, predstavitev Joe Dana v zvezi z dodano vrednostjo pri um, prometu na notranjem trgu in to informacijo so koordinatori tudi prejeli. Glede komitologije eh, smo eh, vzeli na znanje zadnje eh, novičnike. In pa govorili smo tudi o financiranju, o preglednosti in odločili smo se, da bomo komisarja Kalasa prosili za dodatna pojasnila. Želel bi vas spomniti še na to, da glede tega imamo tudi ustno vprašanje, ki je predvideno za mesec april. Ampak eh, predtem bomo gospodu komisarju še naslovili dopis. Torej, toliko o tem ima kdo kakšno vprašanje. Če ne, bi predlagal, da nadaljujemo z glasovanji. In, uh, Rad bi vas spomnil tudi na to, da danes ob 11. se nam bo pridružil podpredsednik Kalas, ki bo poročal o zadnjem svetu eh, za promet. To bo ob 11. Ne, se upravičujem, to so koordinatori. Dobro, je vse jasno? Potem pa preizkusimo. Če vse deluje, začenjamo z glasovanji. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Dobro, sistem deluje. Eh, vas moram spomniti še na nova pravila. Torej, končno glasovanje bo, bo poimensko. Torej, vam ni treba za to storiti nič posebnega, aparat bo zabeležil vaše ime, samo toliko, da veste. Dobro, prvo glasovanje eh, gre za eh, predlog direktive v zvezi z um, pomorskimi, pomorsko opremo. Glasujemo. Začete glasovanje, končno glasovanje. Ste vsi glasovali? Dobro, to smo sedaj sprejeli. E, Naslednja je potrditev sporazuma svetom in komisijo v zvezi z uh, predlogom uredbe za uh, um, financiranje EMSE. Dobro, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 30 za, 5 eh, proti, en se je vzdržal, to je sprejeto. Čestitke. Naprej je predlog eh, zopet eh, potrditve eh, sporazuma med komisijo in sveta. Torej potrditev sporazuma na IDES, ukrepi glede zmogljivosti ladjevja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 34 za, 2 proti, 2 vzdržana, sprejeto, čestitke, čestitke Korin in njeni ekipi. Dobro, predpostavljam, da naslednje glasovanje ne bo tako preprosto in sicer gre za predlog eh, direktive v zvezi z največjimi dovoljenimi meri določenih cestnih vozil v skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največje dovoljene teže v mednarodnem prometu. Se lahko lepo prosim malce umaknete tu s kamerami da bom videl poročevalca. Amandma 49, kdo je za, proti, to je zavrnjeno. Kompromis 1, za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. na to 1, 2, 3 so identični, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 1, 3, 2, to je dodano, za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Kompromis 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. na to na naslednji strani. Ena sedem dva, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, bomo preverili, sto dvainsedemdeset, izvolite. Ste vsi glasovali? Ja. EKR ima en glas preveč. Konec glasovanja. 15 za, 18 proti zavrnjeno. 171 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Oziroma bomo preverili, torej 171. Ste si glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. 182 za, proti, vzdržani. Bomo še to preverili. 182 glasujemo. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno. 175181 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3. Želite preveriti? Dobro. Torej preverjamo 181, začete glasovanja. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 19. Torej, to bo v bloku z 21, 27, 31, 341 in 8. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, preverjamo. Začete glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 202 za proti, vzdržani zavrnjeno. Na to 221 in 68 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 226 za, proti, vzdržani, preverjamo 226, začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 220 in 238 skupaj za, proti, vzdržani zavrnjeno. 228 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 224 za, proti, vzdržani sprejeto. 222 za. se pravi, če 222 ni sprejet, potem so zavrnjeni tudi vsi ostali, torej v tem bloku 225 in 227, 20 kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. vse eh, strani so drugače oštevilčene, se pravi čujem. Torej, amandma 237 za, proti, vzdržani, preverjamo 237, mislim, da je sprejeto. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej, sprejeto. 239 za, proti.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 vzdržani zavrnjeno. Dobro, preverimo začetek glasovanja amandma 328. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sem bil prepričan. Dobro, 330 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani sprejeto. 329, to pade, 331 je črtanje za, proti vzdržani zavrnjeno, 46 za, proti vzdržani sprejeto, 337 za, proti vzdržani sprejeto. 338 in 339 sta identična. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverjamo. Torej 338 in 339. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In to je sprejeto. 345 za, proti, vzdržani, zavrneno. 342 in 44 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 343 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 346 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto kompromis 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 364, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Na to vodne izjave 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Amandma 1. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 56, začetek glasovanja. Mislim, da je sprejeto, ampak konec glasovanja sprejeto. 57. torej 57 še v kombinaciji s 56 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. In to je zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, bomo še to preverili, začetek glasovanja. Ste vsi glasovali konec glasovanja? To je sprejeto. Sedaj to pade, ne? Se pravi, predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, bomo preverili. 69, začenjamo z glasovanjem so vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70. Dobro bomo preverili, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 70, pade 71, prav tako Ja, in eh, tu je tajming vedno odličen, sredi glasovanja. Dobro, nadaljujemo. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 108 zavrnjeno. 110 sprejeto. 115 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 112 za, proti, vzdržani, bomo preverili 112, začetek glasovanja, mislim, da je zavrnjeno. Ampak tako bom imel vsaj čas se ukvarjati s svojim čajem. Ste glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Zavrnjeno se upravičuje predsednik. 114 za, proti, vzdržano, zavrnjeno 9 za, proti, vzdržani, bomo preverili 9. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 116 za proti. Vzdržani sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani, sprejeto. 121, eh, skupaj 120 za, proti, vzdržani, lahko preverimo. Začete glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 za proti, vzdržani, sprejeto. 124 za, proti, vzdržani, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo 125, začete glasovanje. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 127, prosim, glasovanje svečenja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 128 uh, eh, ni sprejemljiv končno glasovanje sedaj, torej poimensko končno glasovanje? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 35 za, 4 proti, 2 vzdržana, to je sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo še z zakonodajno rezolucijo. Preden začnete ploskati, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 35 za, 4 proti, 2 vzdržana, sprejeto. Sedaj pa lahko ploskate, če želite. Čestitke. Gospod Lightfrick. Gospod eh, predsedojoči, spoštovani kolegi, ne bom vas dolgo zadržal. Želel sem povedati samo to, da bi se zlasti rad zahvalil poročevalcem v senci, pa tudi vsem tistim, ki so eh, se pridružili temu kompromisu in tudi tistim, ki se niso pridružili temu kompromisu, zato ker je bilo na osnovi tega, kar je predlagala komisija, eh, to delo zelo težko, ampak na koncu smo našli rešitve, ni bilo enostavno, ampak eh, smo uspeli in eh, eh, hvala za vse. Mislim, da je rezultat zelo dober. Hvala lepa. Dobro, hvala lepa, gospod Leitfried. In pa tudi hvala poročevalcem v Senci za njihove napore. Sedaj preverjam samo še to, če imajo uh, IAP tu. Ampak v vsakem primeru boste sedaj dobili svoj čaj. Dobro, počakajmo samo, da se postavijo vsi sistemi, ki jih potrebujemo, samo trenutek potrpljenja. Okay, colleagues, if you're still got... Dobro, kolegice in kolege, če imate še kakšne intervjuje, vas spoštljivo prosim, da to pravite zunaj in če imate kakšne svoje sestanke, jih prosim tudi eh, opravite zunaj. Naslednja točka. dnevnem redu je predstavitev Evropske komisije in Evropske investicijske banke o pobudi za projektne obveznice Evropa 2020. Spomnite se, da naj bi komisija pripravila mestno poročilo za to, da oceni napredek pilotne faze projektnih obveznic Evropa 2020. Eh, koordinatorji so 11. februarja sklenili, da povabijo komisijo in EIB, da predstavita napredek in to se bo zgodilo danes. Imamo dva govornika, gospoda Kasonija, eh, ki je pristojen eh, za financiranje v enoti Euratom in njegov naziv je zelo dolg eh, in tu je tudi gospod Cormac eh, Murphy, ki je eh, sodelavec Evropske investicijske banke. Jaz bi pač rekel, vsak gospod dobi 10 do 15 minut. Ste se dogovorili, kdo bo začel, komisija morda? Če pravi komisija naj začne, čeprav je Irska eh, zmagala na kupu šestih narodov. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, da je odbor povabil komisijo in EIB za to predstavitev. Vaš odbor je zelo promoviral to pobudo in veseli smo, da smo tukaj vnaprej se. Eh, Eh, opravičujem zaradi glasu, če bom ostal brez, eh, bo pač prevzela EEB. Kar zadeva komisijo, so projektne obveznice eh, pravzaprav do, naš odziv na dolgoročne potrebe po financiranju v Evropi in transport je prav gotovo ključno področje. Tu imamo vrzeli pri financiranju, ki jih moramo zapolniti. V splošnem političnem kontekstu. Eh, je pred enim letom komisija sprejela zeleno knjigo o dolgoročnem financiranju gospodarstva. 26. Eh, marca bomo pač predstavili nadaljevanje akcijskega načrta in tu bomo predstavili številna področja, kjer menimo, da je treba izboljšati evropsko okrevanje infrastrukture in MSP-ji eh, pa sta ključni področji. Parlament je tudi eh, sprejel pobudo na, eh, poročilo na lastno pobudo in mi imamo tudi skupino na visoki ravni, ki moramo poročati novembra. Eh, na mednarodni ravni, na ravni G20, imamo tudi delovno skupino, ki se ravno kar sedaj sestaja v Avstraliji in kjer razpravljajo o tem, kako naj eh, spravijo eh, kapitalske trge, da dolgoročno financirajo in investirajo v infrastrukturo. Se pravi, to je pomembna tema eh, na evropski mednarodni ravni, pa tudi na globalni ravni. Izhodišče je seveda tudi nova eh, uredba. Eh, vse je seveda tudi povezano z financiranjem bank v krizi in dejstvo je, da smo tu zgubili pomemben stebr. Eh, za eh, financiranje infrastruktur in zaradi tega smo potrebovali tudi nove akterje, eh, institucije, zavarovalnice in podobno. Na hitro sem hotel povedati, da da se seveda soočamo z eh, proračunskimi omejitvami v državah članicah in zaradi tega je treba bilo najti nove vere eh, za financiranje infrastrukture in projektne obveznice eh, so tako orodje. Kot vidite tu na tej grafiki, v naslednjih letih bom, dneh bomo dobili tudi številke za 2013 vidite pa, da se je splošna raven investiranja v infrastrukturo v Evropi zmanjšala. Leto 2013 je verjetno leto ponovnega zagona in povišanja na določenih področjih, je pa to še vedno pod potrebami, ki jih je identificirala Evropska unija za Eh, transevropska omrežja in podobno. Tu eh, eh, gre spet za projektne obveznice in trg. Po obdobju, ko je pač nekaj poslov bilo financiranih s projektnimi obveznicami, to je pravzaprav izginilo v obdobju 2007 do 2011 in izginile so tiste organizacije, ki so svojimi jamstvi lahko podpirale eh, financiranje eh, sredstvi bank in eh, eh z EIB in eh, pobudo projektnih obveznic smo lahko to vrzel nekoliko zapolnili. Ne vem, ali poznate koncept. Eh, Eh, kako EIB spodbuja investicije. Eh, torej, tu gre pravzaprav za sodelovanje med evropskim proračunom in EIB-jem, eh, kadar imamo nek portfelj operacij. Evropski proračun nosi prvo tveganje izgube, potem pa e, prevzame EIB tveganja. Na ta način pač omogočamo financiranje prometnih projektov in pozneje bomo tudi razložili, kako se to sedaj uporablja. V naslednjih dneh eh, bomo sprejeli še nove posle. Eh, na tej podlagi je mogoče financirati projekte, kamor eh, sicer institucionalni investitorji ne bi investirali in s tem se tudi zmanjša cena tega finančnega eh, svežnja in eh, to seveda koristi tudi organom, ki naročajo eh, ta, te infrastrukture. Tu vidite poročanje parlamentu in svetu. Pripravili smo tudi umestno poročilo decembra. V letu 2015 pa nameravamo upraviti obsežno evaluacijo. Na področju energetike smo imeli dve transakciji, imamo pa dve novi na transportnem področju, ki bosta k malu zaprti. Eh, projektne obveznice so trgi pozitivno sprejeli kot dobrodošlo pobudo Evropske komisije in EIB-ja. Na ta način smo ponovno tudi vzpostavili trg projektnih obveznic, ki je predtem skoraj da izginil. To poznate seveda eh, zmogljivost za povezovanje Evrope, to poznate seveda in eh, tu smo to uporabili. Deset odstotkov proračuna za eh, to zmogljivost temelji na projektnih obveznicah v letih 2012 in 2013 je Eh, proračun znašal 230 eh, milijonov in eh, nekaj podobnega je predvideno tudi za leti 2014-2015. Po letu 2015 bo prišlo pravzaprav do nadaljnih proračunskih sredstev, seveda odvisno od evaluacije v letu 2015. Torej, mi pričakujemo, da se bo nadaljevalo delo s temi projektnimi obveznicami in mi seveda eh, pripravljamo tudi ustrezne instrumente, ki bodo predstavljali jamstvo za prometne projekte. In v prihodnje bomo pravzaprav razmislili tudi o eh, novih instrumentih eh, financiranja. Sedaj pa prehajam k EIB-ju eh, e oziroma predajam EIB-ju za to, da nadaljujejo s to predstavitvijo. Hvala, gospod Murphy. Hvala lepa odboru za povabilo. Jaz bom pač navedel nekaj podrobnosti glede tega, kar mi delamo. Navezal bi se na to, kar je povedal gospod Kasoni. Torej, instrumenti, ki jih jih ponuja EIB, so namenjeni zmanjševanju eh, tveganja za investitorje v te projekte in mi smo seveda tudi že dolga leta eh, vključeni v eh, financiranje infrastruktur in to je seveda tudi garancija za kakovost za investitorje. Vprašanje tolmači žal nismo slišali. Namen te pobude je seveda, da privabimo dolgoročne investitorje, ki bodo eh, nadomestile eh, bančni sektor. Tu seveda ne gre samo za razpoložljivost dolgoročnih finančnih sredstev. Ta sredstva naj bi bila tudi na voljo po konkurenčnih cenah in s tem naj bi seveda eh, financirali te javne projekte. Eh, predstavil bom eh, posamezne eh, projektne obveznice in projekte. To je bil najprej Castor projekt v višini 1,4 milijarde eh, evrov. Evropska unija je bila ključni investitor z 300 milijonov evrov in projektne obveznice smo dali na javni trg in privabili smo 29 investitorjev eh, iz celotne Evropske unije. Na ta način je bilo zagotovljeno 20-letno, se pravi dolgoročno financiranje projekta in finančni pogoji so bili tudi privlačni. Eh, z drugimi besedami, to je pravzaprav ustrezalo uh, tudi uh, državnim obveznicam in spričo tega, da je šlo za Španijo in za dolgoročno financiranje, je to bilo seveda zelo pomembno. Eh, potem smo imeli še drugo izdajo projektnih obveznic v Združenem kraljestvu ob koncu novembra. Tudi to je šlo dobro, eh, kar zadeva investitorje in interes investitorjev. Eh, tu smo imeli tri izdaje. Eh, tu smo imeli ceno 1,25 eh, odstotka nad državnimi obveznicami in to je bistveno nižje Eh, v primerjavi z prejšnjimi transakcijami pri eh, offshore prenosih eh, v Združenem kraljestvu. To je seveda tudi zelo pomembna ugotovitev, se pravi pogoji, po katerih so investitorji hoteli investirati v dolgoročne projekte, so bili zelo ugodni. Kot je tudi povedal gospod Kasoni, smo delali na zakon zaključku transakcij eh, mi smo eh, v tem tednu zaključili eh, transakcije projekta pri projektu v Belgiji na avtocesti A11. Tu gre za pozitiven projekt. Zagotovili so Eh, eh, finančna sredstva za projekt, ki bo eh, sedaj šel v fazo izgradnje. Investitori so kazali, da želijo pravzaprav tu ponuditi finančna sredstva za povsem nove projekte in obveznice bodo izdajanje glede po glede na potrebe projekta. Na ta način nameravamo tudi optimalno zagotoviti financiranje in ustrezno zagotoviti dodano vrednost. In eh, tu smo torej eh, projektne obveznice primerjali z drugimi možnimi rešitvami, naprimer sposojili bank in odločili so se za eh, rešitev s projektnimi obveznicami zaradi tega, ker so pogoji tu bili najbolj ugodni. V pilotni fazi smo identificirali veliko eh, potencijalnih eh, projektov. Tu eh, gre za znesek 1,2 milijardi toliko je potencijalnih eh, projektov. EIB eh, e tudi zelo eh, ceni odločitve sprejete v okviru projekta povezovanje Evrope, da se pač pripravijo dodatna sredstva za obdobje 2014-2015, da se pač zapolnijo vse mrzeli če bodo pač eh, dejansko izkoristili teh 1,2 eh, milijard, eh, potem bomo lahko bistveno povečali količino kreditov in kaj smo se tudi naučili iz vsega tega. E, torej, novembra 2012 je prišlo do podpisa in če si ogledamo izkušnje iz leta 2013, sedaj v letu 2014 vidimo, da obstaja zelo velik potencial za dolgoročne investicije v infrastrukturo. Interes za projektne obveznice je bil zelo velik, to se tudi odraža zelo dobro eh, v finančnih pogojih eh, za eh, javne organe in promotorje projektov. Možno je to tudi uporabiti druge na trgu določeni projekti namreč ne pridejo v poštev eh, za eh, projektne obveznice, eh, pa so tam našli druge načine financiranja. Če si ogledamo projekta Kastor in projekt v Združenem kraljestvu. Vidimo, da je to potekalo zelo uspešno ob pomoči projektnih obveznic. E, začeli smo tudi s tem povsem novim e, projektom v Belgiji. E, in pričakujemo seveda nove projekte v Italiji, Irski, Nemčiji, Združenem kraljestvu in Franciji in tako naprej. Eh, seveda je vse odvisno od eh, tipa projektov, eh, torej mi nameravamo v pilotni fazi realizirati pet do sedem projektov in dejstvo je, da ima ta pobuda tudi funkcijo katalizatorja in eh, tu institucije lahko podpirajo infrastrukturo in komisija in AIB eh, sta igrala pomembno eh, vlogo. Če si ogledamo, kako je z projektom cevovoda, torej tu Eh, seveda imamo omejena finančna sredstva za projekte zaradi fin, eh, davčne krize. Eh, torej, tu gre pravzaprav za financiranje tudi eh, projektov, ki so dozoreli in ki jih lahko počasi zaključimo. Eh, dejstvo je, da se upoštevajo seveda projekti, ki eh, lahko prenesejo želene uh, rezultate in ki lahko pravzaprav tudi izboljšajo uh, gospodarsko situacijo. Uh, torej, fokus bo na projektih, uh, ki prinašajo dodano vrednost in uh, investiralo se bo tam, kjer lahko pravzaprav to spodbujanje kreditov eh, prinese eh, določene rezultate. Eh, potem imamo tu nek proces učenja in sicer mi spremljamo, kako pravzaprav to spodbujanje kreditov upoštevajo tudi bonitetne agencije in kako se to upošteva v njihovi metodologiji. E, eh, naprimer, kako je s prehodom s trojni B minus na A eh, minus eh, in to je pravzaprav tudi cilj te pobude. In e, na koncu bi rad tudi povedal nekaj besed o tem, kako naprej, kako želimo izkoristiti naše izkušnje. E, torej mi se seveda želimo e, osredotočiti tudi na povsem e, nove projekte. Tu imamo pravzaprav tudi možnosti za nove transakcije v prihodnje in tu gre za to, da investitorji dejansko služijo tem projektom Pomembna je tudi neka standardizacija. Investitorji so zainteresirani za eh, podporo tem projektom, želijo pa določene skupne eh, značilnosti, se pravi, nočejo pravzaprav projektov, ki bi bili med seboj zelo različni, želijo pač projekte, ki bi imeli neke eh, skupne značilnosti in eh, eh, Mi smo imeli tudi projekte na jugu Evrope in eh, sicer v Španiji, sledila je Belgija in Združeno kraljestvo. Pogledali si bomo tudi uh, druge uh, države, torej uh, za 2014, uh, Italija, Nemčija, Francija in tako dalje. In uh, poskušali bomo čim bolj razširiti. Uh, dosego tega inštrumenta, ampak mislim, da glede na to, da smo še v začetni fazi tega eh, projekta, bo to odvisno tudi od eh, tega, kar bo potreboval trg in od inštrumentov, ki bodo tudi temu trgu najbolj koristili. Torej, glede tega smo še odprti. Uh, glede naslednjih korakov eh, pa je to tudi element instrumenta za povezovanje Evrope in sicer tu se sprašujemo, kako lahko Evropska investicijska banka eh, tudi pomaga eh, pri pobudah, ki se oblikujejo in ne nazadnje je treba tudi organom za javna naročila omogočiti, da razmislijo o tem, kako so lahko njihovi postopki tudi eh, prilagojeni eh, tem potrebam in tudi samemu instrumentu za povezovanje Evrope. Hvala lepa. Sedaj pa imam še nekaj oseb, ki so se prijavili k besedi, gospod Groš, Majser in tako dalje. Še kdo drug? Dobro, gospod Groš informacijen in. Äh, Hvala lepa za te informacije. V končni fazi imam vprašanja v zvezi z samim delovanjem. Torej predvideno je, da EIB predvidi tudi neko spremljanje, svetovanje in zanima me, ali ste že poskrbeli za to pripravo in ali obstajajo tu že praktični eh, primeri. Eh, Eh, s, o praktičnem sodelovanju s eh, pobudniki projekta. Potem drugo vprašanje o uporabi, o koriščenju teh projektnih obvoz, obveznic. Eh, koliko stane promotorja uporaba teh projektnih obveznic? Domnevam, da tu ne gre za dobrodelno ustanovo, temveč je to povezano z stroški. Kolikšni so ti stroški? Drugič, ali EIB Eh, ponujati projektne obveznice vedno v svežnju z drugimi krediti ali pa jih lahko oziroma ali jih nasplošno po, ponuja tudi kot samostojno pomoč. To bi bila moja konkretna vprašanja. Gospa Meissner? Ja, mich würde Mene bi zanimalo naslednje. Očitno ni bilo prave pilotne faze. Mi smo vedno spraševali, eh, to, to naj, mi bi morali imeti pilotne projektne obveznice ali pa so to eh, ti pilotni projekti. Eh, torej, mi smo hoteli imeti v leti 2012-2013 pilotno obdobje. Eh, torej, tu so bila velika pričakovanja. Tu smo hoteli pravzaprav s tem pomnožiti denar, imeti torej funkcijo z voda. Moje vprašanje je to, ali je to pilotna faza ali prava faza in eh, kakšen vzvod pa lahko dosežemo, kaj vi menite, eh, vi v EIB-ju. Oli Ren eh, je to ocenil na 20-kratno vrednost. Eh, to bi bilo fantastično. Kakšen, Vzvod ste vi dosegli pri teh projektnih obveznicah, ki ste jih že izvedla. Tretje vprašanje, kako je za uh, eh, vzhodno Evropo, uh, tam je veliko potrebe po uh, infrastrukturi, uh, ali tam ni sredstev za sofinanciranje, kako je pač s tem. Jaz sicer prihajam z Zahoda, vendar zanima me celotna Evropa. Gospod Kramer, projektne obveznice smo oblikovali zato, da bi dobili denar, ki ga pravzaprav nimamo. E, osem ali desetkrat ste v predavanju povedali, da je šlo za interes investitorja. E, torej, investitor noče vsakega projekta, hoče določene projekte. Ali obstajajo kakšni projekti, ki bi bili pozitivni e, in velika korist, a, in kakšni so pa negativni? V Švici je nekoč obstajala tudi razprava o zasebnem financiranju eh, eh, eh, in ja, javno-zasebnem partnerstvu. Določeni projekti so dobri, ti so hoteli pač zasebniki sami realizirati. Drugi so pa slabi in tam zasebnih investitorjev ni bilo. Kako je potem? Mi nimamo premalo denarja, vendar denar napačno porabljamo, eh, naprimer na prometnem sektorju. Naj povem, iz, li, v, ne, primer iz Nemčije. Leta 1994 smo začeli železniško reformo. V teh 20 letih eh, so eh, večkrat zvišali cene, vendar v eh, promet nadaljavo so eh, Eh, investirali 80 eh, milijard evrov, sedaj pa na večje razdalje potuje manj podnikov kot pred 20 leti. Torej, ne vem, ali bi eh, lahko s projektnimi obveznicami in podobnimi dosegli boljšo bilanco. Če je financiranje laže, to tudi ne pomeni, da bo do projekti bolj uspešni. Mene zanima, uh, ali se na koncu tudi reče, to se je splačalo. E, torej, vi navajate primere, vendar ne morete povedati nikjer, kakšni, kakšne so izkušnje do konca. Leta 2000 naj bi bila dokončana jedrska elektrarna na Finskem. Vse je bilo določeno, cena, termini, pa še vedno ni postavljena. In uh, o filharmoniji e, na. Uh, Eh, labi v Hamburgu sploh ne bi govoril. Eh, in zaradi tega sprašujem, kako je s pilotnimi projekti. Eh, ali lahko na podlagi enega projekta poveste, kakšne so bile pregnoze, izvedba in rezultati. In potem se lahko pravzaprav pogovarjamo o tem, ali naj to uporabimo za druge projekte. Torej, upanje umre na koncu, vendar dokler pač nimamo ustreznih izkušenj, sem zelo skeptičen. Hvala, gospod predsednik. Tri vprašanja bi želel postaviti. Prvo. Eh, pilotno obdobje je bilo predvideno za dve leti ko so bila sredstva omejena na 250 milijonov evrov letno v tem inštrumentu. In če si zdaj pogledamo ta zakonodajni inštrument, ki je bil predviden, v bistvu ni bilo določeno, kaj se bo zgodilo potem, ko se bo ta pilotna faza iztekla. Po koncu pilotne faze v bistvu pride do faze vrednotenja, ampak koliko časa bo ta trajala, lahko traja mm, več let. Uh, In kaj se bo zgodilo med to fazo? Ali bo kakšna možnost za dodeljevanje kreditov ali bo treba čakati na rezultate te faze? ocenjevanja. To pomeni, da bomo imeli zdaj dve leti 250 milijonov evrov letno, potem se bo ta faza končala, pa bomo imeli fazo ocenjevanja, torej ko bo treba podati oceno opravljenega dela In potem, ko bo ta faza zaključena in ko bo podano mnenje, torej ocena, kaj se zgodi takrat? Ali to pomeni, da v tem obdobju se krediti ne dodeljujejo? Drugo vprašanje. Dvakrat sem že lahko prisluhnil poročilu o trenutnem stanju na področju projektov, vendar pa nisem slišal ničesar o projektih na cestnem omrežju. Ehm, oziroma na cestnem omrežju smo slišali poročila, ne pa tudi na železniškem in na celinskih plovbnih poteh, ali lahko kaj izvemo tudi o tem. In tretje vprašanje. Eh, videli smo, da ste v bistvu združili stvari skupaj z GTT eh, in to, kar se tiče ocene tveganja, ki je predvidena tudi v drugem inštrumentu. In zdaj me zanima, kaj se je zgodilo s temi skupnimi projekti, ki povezujejo GTT in eh, projektne obveznice. Ja, herzlichen Dank für Ihren Bericht. Najlepša hvala za to poročilo. Na začetku bi rada gotovila, da gre tu za gradbeno politiko in ne prometno politiko. Dosti krat smo govorili o ločevanju eh, na področju prometa. Eh, mi smo hoteli pač. Eh, Eh, in tu gre pravzaprav za ločevanje med gradbeno politiko od eh, prometne politike. Gradi se ne, da bi upoštevali učinek na celoten prometni sistem. To je pač eh, to, kar želim izpostaviti. In tu se stvari zaostrujejo še posebej zaradi tega, ker zasebni investitorji v prvi vrsti želijo se osredotočati na manjše, bolj pregledne projekte, kjer tveganje nosi javnost v končni fazi in eh, dobiček nosijo eh, pa eh, zasebniki. Eh, in eh, tu gre eh, za neko tendenco do krpanja, kajti na področju prometne politike prihaja prav do tega. Mene zanima, ali upoštevate tudi celovite eh, prometno-politične pristope, ali pri vaših odločitvah tudi upoštevate cilje iz bele knjige. Ali pa, če rečete, aha, tam je nekdo, ki hoče nekaj graditi, pa gradimo, bomo videli, ali bo to kaj prineslo. Ali eh, naši sklepi iz Evropskega parlamenta vplivajo na vaše ocene eh, določenih investicij ali pa je to morda povsem ločeno? Druga stvar, ki jo želim omeniti, je naslednja. Eh, take stvari so na področju gradbeništva jasne in sicer tu je velika nevarnost korupcije. To je znano. E, to je splošno dejstvo, e, dokazano v številnih znanstvenih študijah. E, tu gre torej za to, da Eh, odzamemo tveganje investitorjem in tu je velika nevarnost korupcije. Ali bedite na nek način na tem, da se to ne bi zgodilo? Treba je namreč ugotoviti, da je na tem področju prekoračitev stroškov nekaj rednega in ne nekaj uh, izjemnega. Uh, Eh, se pravi prekoračitev eh, na tem področju eh, znaša 60 do 200 odstotkov. To pomeni, da pri izračunu pričakovanih stroškov vzamejo zelo nizke številke in podobno. Kdo vam pravzaprav daje prognoze prometa? Obratovalec infrastrukture, načrtovalec ali kdo? ali neodvisni eh, ocenjevalci pregledujejo eh, prometne prognoze. Tu bi imeli naprimer tudi določene primere, kjer je to bil zelo izrazit fenomen, da so se zmotili pri napovedih. Potem pa še nekaj. Eh, v severni Italiji je menda avtocestni obroč okoli Milana eh, bil financiran na ta način. To pomeni, da se promet predstavlja še enkrat bolj okrepljeno na cesto železnice. In oni niso zainteresirani za sredstva TEN, to smo tudi videli eh, ob našem obisku v severni Italiji. Zame pa je seveda zanimivo, ali pač tudi tu pridejo upoštev projektne obveznice. Meni se zdi to zelo tvegana zadeva, zlasti kar zadeva prometno infrastrukturo, zlasti ko vidim, da financirajo v prvi vrsti uh, Eh, cestni promet, ki je bolj pregleden in eh, manj financirajo trajnostna prometna sredstva. Torej, kakšne so vaše bilance ali pa ali vidite kakšne spremembe na tem področju? Hvala. Hvala lepa. Kar se tiče vprašanja gospoda Kasonija, eh, zanimal me je pojem, moralne zavarovalnice, nisem vedel, da to sploh lahko obstaja. Aha, dobro, sedaj razumem, kaj ti eh, moralno no, zavarovalniško podjetje je bil čuden pojem. Dobro, kakorkoli že, eh, to je povedal tudi gospod Dominik Rike in drugi. Um, Naj povem, eh, glede eh, avtoceste A11, lahko si predstavljam, da zasebni investitorji tak projekt pogledajo in si predstavljajo, da je to dober projekt, ker se lahko zaračuna cela vrsta storitev in tako dalje. Prav tako pri energetiki si lahko predstavljam podobno. Ampak eh, pri nas na področju prometa je vprašanje to, kako bomo lahko koliko krat eh, bomo imeli prevelike zmogljivosti, naprimer na eh, eh, določenih relacijah, če gre za povezavo določene, železniško povezavo z nekim pristaniščem ali nek, če gre za nek tunel v Alpah in tako dalje. če bi imeli naprimer nek predor med Londonom in Manchesterom, eh, to bi bilo morda praktično, ampak to je tudi zelo drago in ljudje se sprašujejo, zakaj je to tako drago. Eh, in eh, to so projekti, ki so pogosto precej dražji pri izvedbi, kot si predstavljamo pri načrtovanju. In pogosto je šlo tudi za projekte, kjer se zasebni trg eh, ni ustrezno odzval. Seveda, če bi sedaj začel govoriti o zasebnih finančnih trgih, bi lahko o tem govoril cel teden, ampak ne gre za to. Vprašanje, ki se postavlja, je, kateri projekti, kateri pilotni projekti eh, so tisti, ki so lahko uspešni. Seveda, sedaj, če govorimo o eh, raznih uh, agencijah um, in uh, bonitetnih agencijah in tako dalje, komu so pa te odgovorne. Ampak, če je govora o teh tako imenovanih postranskih projektih, če se smem tako izraziti, in zlasti tistih, ki eh, povezujejo železniške in pristaniške strukture. Naprimer, tam, kjer uh, zasebni investitorji ne vidijo nekih eh, posebno privlačnih eh, možnosti. Eh, to so tisti projekti, ki bodo tu prišli v poštev. Gospod Murphy. Hvala lepa, hvala predsedojoči, hvala za vprašanja. Torej, sam bom začel, na to pa bo gospod Murphy uh, nadaljeval. Če pa boste imeli še vprašanja, pa se lahko k temu še vrnemo. Uh, Torej, samo nekaj besed o tem, kje se sedaj nahajamo. Sedaj smo iz proračunskega vidika v pilotni fazi, te, se pravi, to je eh, ta prva eh, faza 2012-2013. Tu smo imeli na voljo 230 milijonov evrov. Eh, potrditev projektov teče do leta 2014 in. Na to se je naslednja etapa, ki se bo odvijala v letu 2015-2016. Glede instrumenta za povezovanje Evrope se je zakonodajalec odločil, da bo ta pobuda se lahko nadaljevala s proračunskimi dodelitvami še eh, v letu 2014 torej in 2015, zato da ne bo prišlo do prekinitev na to bomo imeli leta 2015 eh, vrednotenje teh rezultatov, ampak glede na to, da imamo proračun še za 2014 in 2015, pomeni, da bomo lahko tudi v tem obdobju vrednotenja lahko s projekti nadaljevali. Ko je eh, govor eh, o vzvodih, uh, To je vzvod evropskega proračuna v primerjavi s celotno investicijo. Se pravi, ko si pogledamo razmerje med evropskim proračunom in preostankom, vidimo, da je evropski proračun nekaj, kar predstavlja približno 30 odstotkov, kar pomeni, da je financiranje um, uh, EIB-a uh, trikrat vsota proračuna, ki jo temu eh, dodeljuje Evropska unija. Ampak EIB eh, e lahko financira samo 20 odstotkov eh, teh eh, izdaj obveznic. To pomeni, da imamo tudi petkratno razmerje med eh, uložkom EIB-a in pa eh, končno investicijo. To pomeni, da na ta način pridemo do te 20-kratne vsote eh, začetne naložbe Evropske unije. Torej upam, da to pojasni sedanjo situacijo. Torej z našega vidika, ko govorimo o tako imenovanih postranskih marginalnih projektih, najprej naj povem naslednje. Mislim, da smo pokazali tudi, da je trg obveznic eh, kot finančni instrument praktično za nekaj let izginil z finančnih trgov in ko smo Eh, želeli z Evropsko investicijsko banko eh, oživiti eh, ta koncept zopet, je bila naša zamitev ta, da bi na nek način ponovno vzpostavili ta trg in namen te pilotne faze je prav v tem, da dokažemo, da je to možno in glede na odziv trga, pa tudi kot uh, običajen razvoj, lahko ocenjujem, da je odziv pozitiven. Ko bomo prišli v prihodno fazo, torej po tej pilotni fazi, bo zelo pomembno za nas in tudi za Evropsko investicijsko banko, da bo ta instrument odprt novim državam, s tem, da bodo strukture sveda še izboljšane za določene države in prilagojene tudi eventualno novim državam panogam. V komisiji si to predstavljamo tudi eh, v tem smislu, da razmišljamo o tem, kaj lahko naredimo, eh, da bo ta rešitev, ko se bo izkazala za eh, dobro, prilagojena tudi drugim področjem, ki so morda malce na obrobju ta hip. Ampak v vsakem primeru, karkoli se bomo že odločili, PPP, eh, projektne obveznice in tako dalje, eh, vse bo odvisno od dobrih projektov, torej ne samo za nas, eh, mi smo tu vsi v podobni situaciji. Če je projekt dober, je dober zato, ker je dober za javnost. In sprašujemo se, torej, katere projektne obveznice so tiste, ki bodo omogočile eh, boljše financiranje in cenejšo storitev za javnost. Trenutno ne gre za vprašanje likvidnosti na trgu, ampak bolj za pomankanje dobrih projektov in zato moramo tudi uh, Eh, glede tega, naprimer v okviru eh, instrumenta za povezovanje Evrope, eh, opredeliti projekte, izbrati dobre projekte, ki se pojavijo na trgu, na to pa lahko uporabimo tehnike in instrumente za njihovo financiranje. Ampak to ni težava. Težava ni v financiranju. In financiranje tudi ni tisto, ki lahko ustvari dobre projekte. Moramo najti projekte, ki bodo dobri, ki eh, bodo potrebni za javnost, ki bodo tudi eh, eh, transparentni in ki bodo lahko tudi uživali vse te finančne inštrumente, ki jih imamo na voljo. Kar mislim tudi, da je pomembno, je to, da so projektne obveznice uh, zelo natančno povezane z pilotno fazo in pa z instrumentom za povezovanje Evrope za prihodno fazo. To pomeni, da bodo samo tisti projekti financirani, ki bodo oblikovani v okviru eh, teh področji. Na to lahko razmišljamo o tem, kako bomo to razširili tudi na druga področja in upamo, vsi upamo, da bo to možno. Ampak kar je pomembno, je to, da eh, poleg vprašanja sektorske dodelitve in pa zmogljivosti Evropske investicijske banke za ustrezno eh, vrednotenje teh projektov in pa tudi za ustrezno skrbnost, naprimer, eh, ko govorimo o eh, vprašanju korupcije, o skladnosti z direktivami, okoljskimi direktivami okoljskimi direktivami, eh, transparentnostjo in tako dalje. Torej vse to je treba zagotoviti vnaprej. Ne vem, če sem odgovoril na vsa vprašanja, ampak eh, prosil bi kolega, da se osredotoči bolj na vprašanje eh, pogojev financiranja in morda ne toliko na to, kdo je tisti, ki bo izvajal različne prognoze in tako dalje. Izvolite. Hvala. Se bom poskusil lotiti vprašanj kar kronološko. Torej, kar se tiče eh, storitev svetovanja in kako lahko to eh, podpira projektne obveznice, tu imamo eh, nekaj obstoječih pobud, eh, naprimer um, PPP pobuda, eh, ki omogoča tudi eh, izmenjavo najboljših praks med državami. Govoril sem tudi naprimer o politiki javnih razpisov za prihodnost in tudi tu bo šlo za izmenjavo najboljših praks tudi na ravni projektov, je treba ugotoviti, kako lahko zagotovimo, da bodo dobri projekti eh, izvedeni. In to ne bodo vedno projekti, ki bodo financirani s projektnimi obveznosti. Naš namen ni samo uporaba tega inštrumenta, gre za financiranje inštrumentov, ki so eh, pomembni, ki so dobri in ki lahko spadajo tudi v javni sektor mm, ali. Um, vsekako drugače financiranje. Vsekakor to vključuje tudi financiranje z evropskim sofinanciranjem. To je pomembno vprašanje tudi pri razpravah z Evropsko komisijo in pri vprašanju, kako lahko izvedemo te projekte eh, zlasti v državah, eh, kjer je treba še ukrepiti eh, institucionalno zmogljivost. Kar se tiče stroškov teh obveznic, stroškov torej Evropske investicijske banke, E, to so stroški, ki so povezani s tveganji in tu gre v resnici samo za izračun razmerja med tveganjem in pa kapitalom. E, tu gre za e, stroške, ki niso primerljivi z stroški, ki jih najdete v zasebnem sektorju, kjer gre za, za zelo visoke kapitalske marše in tako dalje. Torej v tej pilotni fazi eh, v odnosu do eh, ocene leta 2015, torej pilotna faza eh, bo opravljena v letih 2013 in 2014 in na to bo to ocenjeno leta 2015 in to bo omogočilo tudi ustrezno vrednotenje teh projektov, pilotni fazi in pa tudi rezultatov. Glede vzvodov naj povem naslednje. Že po sami naravi eh, teh sredstev, ki bodo porazdeljeni v eh, v tej eh, prvi fazi, se pravi 200 milijonov Eh, deset in pa dvajset milijonov na te tri različne eh, pilotne sektorje. Eh, tu je šlo za porazdelitev sredstev, kjer je naprimer Evropska investicijska banka uložila 10 milijonov, potem pa je bil, bilo končno financiranje v obsegi 1,8 milijard evrov. To pomeni, da je šlo tu resnično za multiplikacijo teh sredstev, ki je bila zelo pomembna. Tu je šlo za eh, projekte, ki so bili dobri projekti in tu se zopet eh, vračamo k pristopu EIB-a, eh, e ki želi zagotoviti sredstva samo za dobre projekte in če želimo prevzeti še dodatna tveganja, to naredimo samo v primeru, da gre resnično za dobre projekte. To pomeni, da. To ne pomeni, da eh, so ti projekti izvajani v naj, eh, najbogatejših državah v Evropi, eh, temveč, da so to projekti, ki so resnično ustrezno podprti tudi sponzorji in um, investitorji. Ti projekti se nahajajo po vseh državah in regijah Evropske unije. Um, in njihova skupna lasnost je ta, da so dobro strukturirani in uh, dobro upravljeni. Glede uh, ravnotežja med različnimi projekti, ki jih podpirami, uh, tu naprimer, um, če govorimo o LGTT projektih, uh, tu smo uh, podprli uh, eh, naprimer London Gateway uh, pristaniški projekt, uh, pa tudi druge tovrstne projekte. In uh, glede tega lahko rečem, da so nekateri projekti že zelo zreli v, fazi, v pilotni fazi in tisti, ki uh, so že eh, tako daleč, da jih lahko že v obdobju 2013-2014 izvedemo eh, za te projekte. Velja, da so že v izvedbi, ampak teh ni veliko. Predvsej teh projektov uh, je predvidenih bolj za prihodno obdobje. Evropska investicijska banka uh, Eh, si zelo prizadeva tudi za zasebno financiranje eh, projektnih obveznic eh, na področju železniškega in pristaniškega prometa, ampak o tem še razpravljamo, torej o konkretnih potencijalnih projektih. Glede vrednotenja leta 2015, to bo izvedla Evropska komisija in to je seveda zelo pomemben korak glede tega, kako bo EIB eh, e to eh, upravljala, glede eh, sredstev, ki bodo namenjena projektom 2013 in 2014, dodatnih sredstev v letu 2015. Sporazum je omogočil tudi financiranje v obdobju 2014-2015, torej prejeli smo dodatnih 230 milijonov evrov. To pomeni, da bo prišlo do neke naravne sinhronizacije. Ampak glede zaveze eh, projektom oziroma sredstvom, ki bi presegali 230 eh, milijonov, to pa bomo eh, sveda morali videti še kasneje po letu 2015 in to bo podvrženo tudi poročanju parlamentu. Glede instrumentov LGTT, uh, ti instrumenti še obstajajo in te projekte je mogoče še potrditi do konca 2014 in to so projekti, ki se osredotočajo zlasti na uh, tveganja v prometu. Omenil sem uh, naprimer projekt Tour Bordeaux, uh, London Gateway, uh, pa tudi druge uh, projekte, ki so povezani z uh, tveganjem v prometu. Uh, Večinoma gre za projekte, ki eh, so financirani tudi glede na um, razpoložljiva sredstva in LGTT lahko uporabljamo v nekaterih državah, ne pa povsod. Ampak kakorkoli že, uh, prizadevamo si za razvoj tega LGTT instrumenta in projektne obveznice so povezane tudi z eh, trgom obveznic, medtem ko LGTT je instrument, ki je bolj povezan z eh, bančnimi trgi. Torej, če imamo projekte, ki se ne morejo financirati z eh, obveznicami, torej, če gre za nek projekt v pristanišču, potem eh, lahko razmislimo tudi o tem, kako bi lahko za takšne eh, projekte lahko uporabili instrument LGTT. Glede vprašanja izbire projektov in pa okoljskih in drugih kriterijev. Eh, kolega je tudi to omenil, kriteriji za eh, pobudo Eh, pilotnih obveznic, torej so kriteriji znotraj eh, TNT-ja, znotraj eh, širokopasovnega omrežja in tako dalje. Torej vsi ti predloge projektov so podvrženi celotni analizi in financiranje je tudi prilagojeno obdobju izvedbe tega projekta. Glede vprašanja korupcije, to je seveda nekaj, čemu bi se ragli izognili. Eh, glede previsokih stroškov izvedbe naprej. Torej, eh, za vse to potrebujemo zelo močne pogodbe, s katerimi se že vnaprej izognemo takšnim tveganjem. In ko ste investitor, ko eh, te projekte financirate, potem ste povsem odvisni od torej same kakovosti projekta za eh, varnost vaših investicij in zato je zelo pomembno, da se to zagotovi v pogodbenem okvirju. Zelo pomembno pri eh, tej analizi eh, je tudi osredotočanje na tiste projekte, kjer obstaja velika tveganja v prometu in tu imamo tudi uh, skupine strokovnjakov, inženirjev in tako dalje, ki uh, to podrobno proučujejo tudi glede na izkušnje drugot in tako dalje. Glede PPP-ev proti naprimer ne PPP-em, to je tudi predmet eh, razprave. Torej, pri nas je šlo, pri teh projektih, projektnih obveznic je šlo za projekte, ki ne, načelno ne vključujejo tudi zasebnega financiranja, v veliki meri vsaj. Tu je potrebno tudi, da se vključi nacionalne eh, organe pri eh, izbiri projektov in tudi pri določanju pogojev za financiranje. Predpostavljamo, da bo zasebno financiranje lahko tudi predstavljajo večji del eh, financiranja v prihodnosti in namen eh, te pobude je tudi, da če bo prišlo do eh, takšnega mešanega financiranja, da bo osnova za naložbe kar se da privlačna za to, da bo tudi lahko ustvarila dodano vrednost za tako nacionalne oblasti kot za zasebne investitorje želimo torej pozitivne uh, donose iz ulaganja za te projekte in to je tudi v veliki meri tisti kriterij, ki bo določil, ali je projekt uh, dober ali ne. In glede še zadnje točke, če smem, financiranje projektov, pri katerih je zasebni trg odsoten oziroma kjer zasebni trg ni uspel. Tu je seveda namen te pobude tudi, da eh, v tem primeru zapolni to eh, vrzel in dolgoročno bo treba pogledati tudi, kakšna je zmogljivost eh, bančnih trgov. Jasno je, da finančne inštitucije želijo investirati v varne naložbe ampak kar se tiče projektov in če eh, je. Če je zanimanje za projekte na začetku preveliko, potem se moramo tudi vprašati, ali je to dober znak ali ne. Eh, tu je pomembno, da si izberemo dober projekt, eh, ki morda na začetku ne bo tako zelo privlačen za investitorje in da se tak projekt na to prilagodi in oblikuje na ta način, da bo uh, lahko tudi privlačen za financiranje. Uh, to so uh, pogosto projekti, ki so dobri, kjer pa so finančni vidiki malce šipki glede monetetnih agencij, tu se vračam k začetni točki. Te agencije so pomembne, pomembne so za eh, investitorje, ampak seveda niso vse in prepričani smo, da eh, je pri tujih investitorjih sektorjih Evropska investicijska banka igrala tudi zelo pomembno vlogo pri spodbujanju teh investicij, zato ker eh, ti investitorji potem vejo, da imajo zanesljivega partnerja, ki bo zagotovil tudi, da bo projekt izveden in plačan. Bonitetne agencije so pomembne v tem smislu, eh, da eh, to pač investitorjem daje določeno, določeno zagotovila. Hvala. Na kratko, prosim. Imam samo vprašanje v zvezi z eh, avtocesto v Milanu in pa omrežjem severne Italije. Tega vprašanja, na ta vprašanje niste odgovorili, zanima me, če je to v vaši agendi ali ne. Ja, to sem eh, na hitro omenil prej. Torej, ja, ti projekti so predvideni. Uh, gre bolj za to, katere projekte bomo financirali kdaj oziroma izvedli kdaj. Nisem strokovnjak za eh, ta konkretni projekt avtocestne v Milanu. Vem, da imamo projekt Transvenciale Milano in pa tudi druge. Ti projekti se bodo financirali z projektnimi obveznicami, torej s to pobudo. Morda lahko o tem še razpravljamo, ne nujno zdaj. Yeah. Ja. Najlepša hvala. Mislim, da imamo pač tu nek problem. Naše prioritete glede tega, kako naprej pri prometni politiki. Dobro, pač pravite, delali bomo na tenti, na. Uh, prioritetnih projektih. Kot novi koordinator za TNT bom seveda eh, sodeloval z EIB in bom tudi spraševal, kako je za infrastrukturo in eh, lahko stavite, da tu pač ne bo zasebnih investitorjev. Problem je v tem, da se tega ne lotevajo na področjih, ki so nam prioriteta. Govorite o avtocestah, avtocestah, avtocestah, vendar to niso naše prioritete. No, stvar je jasna. Torej, gospoda Obuma se zahvaljujem za predstavitvi in za odgovore na vprašanja. Poslancem in poslankam pa pravim, naslednji sestanek je v torek 1. aprila ob 9. uri v A5G3. Veselim se ponovnega snidanja in koordinatorje spomnim eh, pa, da bo ob 11. uri eh, komisar Kalas poročal o svetu. Hvala lepa.